ki je nezdružljiva s funkcijo poslanke v Evropskem parlamentu. Čestitke gospodu Padarju in gospodu Dezirju za imenovanje v skladu z členom 4 poslovnika. Parlament ugotavlja, da se njuna celežba parlamenta sprostite s 7 oziroma 9 aprilom, eh, za gospod Karvalje pa s 1. majem leta 2014 in na tem bomo tudi obvestili ustrezne nacionalne organe. Pristojni organi Estonije so me obvestili, da bo gospa Katrin Saks prevzela mesto gospoda Padarja z dnem 7. april 2014. Parlament v skladu s členom 7 odstavek 1 o aktu o izvolitvi članov Evropski parlament in v skladu z členom 4 poslovnika jemlje na znanje imenovanja gospe Saks z dnem 7. aprilom 2014 in eh, med nami pozdravljam nove poslance. Seveda pa moramo v skladu s poslovnikom počakati.